können wir wieder Öffentlichkeit herstellen. Ali lahko spet nadaljujemo s to javno sejo? Prosim, da odprete vrata. We are in a hurry. Ah. Modi se nam. Oh, ja, danke schön. Wir Hvala. Se opravičujem za rahlo zamudo. rufe auf, Tagesordnungs... Eh, smo pri um, 11. točki na dnevnem redu sistemske težave pri deljenem upravljanju strukturnih skladov v Romuniji in na Mačarskem. Torej, generalni direktor, prisrčno dobrodošli. Um, generalni direktor zastopa uh, komisarko, gospod Lemetre, za regionalne zadeve. V medijih smo brali, da so težave v obih državah glede upravljanja skladov. V Romuniji piše v tisku, da sedanja zakonodaja v zvezi s korupcijo politikov eh, in uradnikov, da naj se ne bi izvajala več, v, na mačarskem pa imamo problem metruja. Torej, problem metruja. E, o tem smo želeli razpravljati in hoteli smo vas povabiti, da ocenite za obe državi, ukoliko to vpliva na sklade EU in kako se na to odziva komisija, da bi ščitili sklade EU en konkreten primer eh, poznamo iz Budimpešte, imamo pa tudi sistemski problem v Romuniji in mogoče imamo tak sistemski problem tudi na Mačarskem, kjer ugotavljamo, da se problem že dolgo vleče. Eh, odbor za um, proračunski nadzor si je metro uh, ogledal že pred nekaj leti in takrat uh, se je že govorilo o goljofijah pri uh, javnih naročilih in se čudimo, kako dolgo ti postopki trajajo, gospod Lemetre. Beseda je vaša. Hvala, gospa predsednica. Torej, poskusil bom. vam podati informacije o teh dveh konkretnih primerih, ki ste jih navedli. Začel bom z Romunijo. In to, kar torej, trenutno ni nobenih, nobenih novih dejstev in ni spremembe zakonodaje. Ampak ta razprava poteka o pravem času. Kajti v tem tednu oziroma prejšnji teden je komisija sprejela zadnje, zadnje mehan, eh, poroč, zadnje poročilo o eh, mehanizmu sodelovanja z Romunijo na eni strani in z Bolgarijo. Prav tako. Nisem pristojen za ta poročila. Prvi podpredsednik komisije Timmermans je pristojna oseba za to in zato bom v glavnem se skliceval na to, kar je gospod Timmermans zelo jasno povedal pri predstavitvi zadnjega poročila in tudi v zvezi z eh, vsebinami eh, poročila glede Romunije in glede tega, kar smo um, lahko ugotovili v primeru Romunije v zadnjih dveh tednih na ča, torej splošna ocena v poročilu o Romuniji govori o kontinuiranem splošnem napredku. Ob istem času pa ne smemo spregledati tudi glavnega sporočila komisije, ki se glasi, da ustrajamo na nepovratnosti tega procesa. In to je izraz, ki se uporablja v poročilu specifično za Romunijo. Sedaj eh, pa eh, torej dva um, um, um, um, konkretna primira in sicer um, v tem poročilu um, se na osmi strani poročila, naprimer, beremo, Consultation by the government. Ta odloka za izredne primire iz 18. Z, z 18. januarja bi lahko postavilo prot, vprašaj učinkovitost boja proti korupciji. In druga uh, Referenca, ki se nanaša na ta razvoj, je na 13. strani, kjer zelo jasno piše, um, torej ta dva odloka za izredne razmire, če boste dejansko sprejeta, um, jih je treba preveriti, ali uh, res lahko poslabšata ta boj proti korupciji. In V tem primeru bi se mu, seveda morali ponovno oceniti napredek, ki ga beležimo za Romunijo. Kaj lahko iz tega torej sklepamo? Komisija eh, se zelo um, uh, intenzivno ukvarja s tem in to je tudi v okviru mehanizma za sodelovanje in pregled. Uh, In vsaka nova zakonodaja, ki bi začela veljati v, Fra v Romuniji, do sedaj se to ja še ni zgodilo, torej vsako novo zakonodajo bi seveda preverili v okviru mehanizma za popravke in pregled. Vprašali ste me, ali vidim eh, kako neposredno povezavo med e, povezavo z upravljanjem skladov. Najprej bom odgovoril tako, da bomo kot komisija e, ocenili torej, pravni e, razvoj in takšnega razvoja trenutno ne ugotavljamo, vendar moramo seveda jasno razlikovati med to, kar pokriva mehanizem za sodelovanje in pregled in specifično uh, specifičnimi koncepti um, boja proti goljofijam in korupciji v okviru teh skladov. Veste, da smo bistveno okrepili sistem upravljanja in nadzora za to finančno obdobje in z Romunijo še nismo um, um, določili sistema upravljanja in nadzora, se pravi, da eh, tudi ni bilo nobenih eh, predložitev za izplačila. Podpiramo Romunijo, Eh, ukolikor mm, je to v naših močeh in podpirali bomo Romunijo tudi z individualnimi operativnimi programi. Je pa en ex ante pogoj pri javnem naročanju, ki je velik izziv za Romunijo in Romunija se s tem še ukvarja, niso to še dokončali tega dela, vendar lahko povem, da so dosegli kar znaten napredek pri vzpostavitvi zmogljivosti, tudi z ustanovitvijo nacionalne agencije za javna naročila. Razen tega omenjamo dva specifična operativna programa, ki sta um, torej, tehnične pomoči, ki eh, bosta pomagali, pomagala Romuniji, da še okrepi um, pravosodne zmogljivosti in zmogljivosti na področju javnega naročanja. Torej, za Romunijo bi lahko nasplošno dejal, da imamo zelo, eh, torej partnerja, ki sodeluje z nami, vendar zaradi visokih eh, ravni zahtev, da bi začeli sedanje obdobje, nas veliko dela še čaka, tako da um, torej Romunija mora določiti ta sistem, upravl, um, um, sistem upravljanja in nadzora in Romunija mora imeti seveda tudi eh, zelo so, soliden sistem javnih naročil. Sedaj pa nekaj o mačarski. Eh, tu um, govorimo o dejstvih iz nedavne preteklosti. Prijeli smo poročilo Olafa 6. Um, septembra 2016. Upravičeno ste Eh, opozorili na dolg čas eh, za izdelavo tega poročila. Izhodiščna točka za poročilo ULAFA je v letu 2012, ko je računsko sodišče in tudi GD Rigiosta posredovala ULAFu informacije o um, torej liniji metroja 4 v Budimpešti in ULAF je eh, potem izvedel dolgo preiskavo. To je po našem mnenju povezano zato, ker je Olaf um, moral eh, se srečati z mnogimi javnimi organi v različnih državah članicah, ne samo na mačarskem. In to je bilo povezano tudi z dejstvom, da je Olaf um, pregledal več kot sto pogodb Torej, potem, ko smo projili to poročilo, smo takoj speljali običajen postopek, ki je zato predviden in sicer, da ocenimo to poročilo v odboru, ki se ukvarja s popravki z odlogi In to poročilo naj bi potem posredovali mačarskim organom, ki imajo možnost, da podajo pripombe na to poročilo. To poročilo smo poslali pred koncem prejšnjega leta mačarskim oblastim. Mačarske oblasti so um, zahtevale, da prejmejo poročilo v mačarskem jeziku in to je njihova pravica in sedaj se trudimo s ULAFom, da bi čim prej zagotovili ta mačarski prevod. Ampak, kot si lahko predstavljate, je to zelo obsežno in tudi tehnično poročilo, tako da bo Eh, tudi prevajanje še potrebovalo nekaj časa, ampak najpozneje marca jim bomo lahko poslali to poročilo in potem bodo imeli dva meseca časa, da podajo pripombe in mi bomo potem videli, kakšne bodo te pripombe, da izvedemo dokončno oceno in da ugotovimo, ali so potrebni eh, finančni popravki. To, kar vam lahko povem že danes, je, da ta program, v, kamor sodi izgradnja podzemne železnice v Budimpešti, ne bo zaključen, dokler ne bomo sprejeli dokončnega sklepa o finančnem popravku in da bomo na vsak način uh, poskrbeli za to, da pri dokončni odločitvi um, na to ne bodo vplivali morebitne posledice. Um, torej, da ta korekcija ne bi bila zamenjena z drugimi odhodki. E, to bomo na vsak način preprečili, torej bomo strogi in tudi dosledni, e, tako da bomo predvsem tudi ob zaključku eh, programa pokazali, da res ni nobene tolerance za eh, goljufije in korupcijo. Hvala. Ja, vielen Dank für die Information. Wir wissen... Najlepša hvala za informacije. Vemo, da situacija ni preprosta v Romuniji, ampak vem, da moramo poznati tudi signal v to državo. Eh, sedaj pa naslednji kolega. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala komisiji za predstavitev situacije v Romuniji. Rad bi omenil dve, tri zadeve v povezavi s tem, kar smo slišali, vendar najbolj res vsem jasno poročilo mehanizma o sodelovanju je zelo pozitivno v zvezi z Romunijo, prikazuje napredek, ki ga je dosegla Romunija v postopku mehanizma preverjanja in dejansko prišlo do veliko, do veliko nepovratnega razvoja. Sveda pa obstajajo pomisleki ne le v Bruslju, temveč tudi v Romuniji. To so resne bojazni povezane z osnutkom uh, urgentnega odloka, ki je sedaj v javni razpravi. Eden teh odlokov zadeva odločitev ustavnega sodišča v Romuniji glede kazanskega zakonika, kajti določeni členi kazanskega zakonika so bili razglašeni za neustavne strani ustavnega sodišča. Zato je bilo treba sprejeti nekakšen nujni odlog v skladu s tem, kar je zahtevalo ustavno sodišče. Zakonodaja mora biti skladna z odločitvijo ustavnega sodišča. To je tehnična obveznost romunske vlade. Gre za vprašanje romunskih zaporov, ki so zelo natrpani, pogoji v teh zaporih so zelo slabi. In veliko odločitev Ruskega sodišča za človeške pravice gre v prid tem zapornikom. In sodišče za človeške pravice eh, pritiska na romunske oblasti, da zmanjšajo število zapornikov ali da uh, zgradijo nove zapore, zato da bodo pogoji bivanja zapore skladni z evropskimi standardi. No, ti uh, nujni odloki pa bi lahko privedli do tega, da bi šli v prid tistim, ki so zaprti ali v preiskovalnem postopku zaradi korupcije. Odstotek tistih, ki so zaprti zaradi, eh, zaradi preiskave ali, ali zaradi zaporne kazni, torej odstotek teh je 1,6 odstotka. In boj proti korupciji mora biti naša ključna prioriteta ne le, ko gre za evropske sklade, temveč tudi, ko gre za kakršne koli naložbe v Romuniji in kakršno koli uporabo proračunskih sredstev. Zadeve so se sicer izboljšale glede javnega naročanja in komisija pravi, da imamo dober sistem za javno naročanje. In romunska vlada je na voljo za izboljšave, kajti v preteklosti je bilo veliko pogodb dodeljenih. ne da bi se pravilno držali zahtevanih postopkov. No, ta dva odloka sta sedaj predmet javne razprave in tudi včeraj smo imeli javno razpravo na Ministrstvu za pravosodje in oba osnutka bo tudi obravnaval parlament. No, kaj pa zadeva kolektivno pomilostitev? No, naj povem, da seveda že vsaj mesece pomilostitev eh, pomeni, da bodo morda po, po, po, pomiloščeni korumpirani politiki. To seveda ne pomeni nujno tega, vendar so ljudje zelo občutljivi. V Romuniji so. Eh, ljudje zelo ogočeni zaradi tega, v nedeljo so protestirali in moramo jasno povedati Evropski komisiji, pa tudi naši javnosti, da tu ne gre za to, da bi eh, politike, korumpirane politike spustili na propost. Ne gre za zahtevo ustavnega sodišča in gre tudi za delovanje Evropskega sodišča za človekove pravice, ki želi Eh, da bi se zadeve izboljšale. Romunija se bori proti korupciji, to je prednostna vloga za romunsko vlado. In katerakoli vlada, ne glede na politično barvo, ne bo storila manj. Imam pa še vprašanje za komisijo. kdaj meni, da bodo ta sredstva iz Evropskega sklada lahko dana na voljo in kdaj bomo lahko, kdaj bo zaključeno predhodno preverjanje, ali imate kakšno časovno uh, predstavo glede tega, kaj ti že dve leti traja uh, ta proces. Mislim, da je za Romunijo absorpcijska zmogljivost nič in mislim, da nismo poslali nobenih eh, računov, ki jih poslali v Bruselj iz tega finančnega okvira. Hvala. Tudi sama sem se uvrstila na seznam govorcev, kar zadeva Romunijo. Sem želela povedati, da smo veseli vsakega napredka, zares. Ta odbor eh, namerava spremljati eh, Romunijo in Bolgarijo, tudi eh, Pravno gotovost je potrebno zagotoviti pri uporabi evropskih eh, finančnih eh, sredstev. Eh, ni mi povsem jasno, zakaj potrebujejo za rešitev vprašanja zapornikov Zakaj je potrebnih 34 predlogov sprememb? zaradi tega, ker je eh, prišlo do eh, določenih eh, kritik. Torej, ta sistemska pomankljivost je tudi velika pomankljivost strukturnega sklada. Seveda želimo, da Romunija še naprej prijema evropska sredstva, ampak potem je potrebno zagotoviti, da, bo v Romuniji, da bodo v Romuniji veljali isti zakoni za vse. Sistemska politična korupcija je velik problem v eh, številnih državah članicah in zaradi tega eh, je eh, trenutna zakonodaja zelo napredna in žal bi mi bilo, če bi jo sedaj spremenili oziroma ukinili. Kolega Dojč, če želi besedo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 v zvezi s podzemno železnico v Budimpešti. Deloma se ta financira tudi z evropskimi sredstvi. In eh, potrebno je povdariti tudi to, kar je zapisano v Olafovem poročilu. Eh, mađarska vlaga ustraja pri tem, eh, da je potrebno preveriti vsak forint, eh, vsak evro, eh, ki se potroši na mačarskem. Nično eh, strpnost imamo do eh, kakršne koli oblike korupcije. Preiskava Olafa je trajala razmeroma dolgo, potem je bila predložena mačarski vladi in Predsednik vlade se je obrnil na ustrezne mačarske organe, izdal je eh, kazenske naloge eh, in eh, vzpostavljeni so bili kazenski postopki. Mačarski pristojni organi, OLAF, Evropska komisija in Evropski parlament eh, sodelujejo in nobenega navskrižja interesov ni. Zadeve je potrebno razjasniti. Primeri eh, prikritih dejanj pa morajo biti tudi ustrezno kaznovani. Poleg tega pa je potrebno v tem Olafovem poročilu ugotoviti tudi, da javnost na mačarskem o tem govori. In na mnenja seveda vplivajo tudi stališča strank. Razlog je posem preprost. Pred letom 2010 smo imeli socialistično liberalno vlado, sedaj imamo vlado Evropske ljudske stranke. In preiskava OLEFA eh, je ugotovila pomankljivosti pri 30 pogodbah. Tukaj gre za pogodbe, kjer so se uporabljala sredstva Evropske unije. In 29 pogodb je bilo sprejetih v času socialistično-liberalne vlade pred letom 2010 in torej ne v času eh, vlade ljudske stranke v mađarski javnosti torej poteka razprava uh, in sicer ob eh, oziroma usporedno z tem postopkom razjasnitve. In zato sprašujem gospoda generalnega direktorja in pa generalno direkcijo, ki, direkcijo, ki je odgovorna za uh, načrtovanje uh, gradnje v uh, mestih. Uh, Kaj se bo zgodilo? Od marca imamo na voljo mačarsko različico in če mačarska vlada prosa za, prosi za pojasnila, eh, dobi štiri različne informacije od različnih organov. Eh, no, mogoče malo pretiravam. Ampak Olaf nam je pojasnil, da je potrebno eh, zagotoviti eh, tajnost eh, poročila zaradi varnosti in tako naprej. Če mađarski poslanec piše Olafu, potem mu ta odpiše, da se je potrebno obrniti na mađarsko vlado in tako naprej. Jaz odločno zagotav, zagovarjam stališče, da bi moralo biti poročilo čimprej uh, Eh, predstavljeno v javnosti. Seveda lahko eh, določene dele črtamo, ker se nanašajo na kazenski pregon in tako naprej. Ampak to ne bi smelo vplivati na celotno sliko. Zanima me mnenje generalnega direktorja na to temo še prav posebej pomembno, pa se mi zdi, da na seji našega odbora zelo previdno uporabljamo različne termine. V, na mačarskem nimamo sistemskega problema. In V obdobju po letu 2010 smo eh, dosegli eh, velik napredek, odpravili smo določene pomankljivosti, kar pa zadeva podzemno železnico eh, in sicer linijo 4 so bile ugotovljene nekatere pomankljivosti strani Olafa in to je seveda potrebno razjasniti. Yeah, ja, thanks, Jan. Can I thank the Director General for the hvala in hvala generalnemu direktorju za to, kar je povedal. Seveda živimo v političnem svetu in vlade pridejo in gredo, vlade se vse skozi spreminjajo in pomembno je, ko se identificira neka težava in potem mora aktualna vlada pokazati, da, je, da se je s tem spoprijela. Mi bi morali stopiti v stik z vlado in potem videti, kaj in kako potem, ko odgovori na vprašanje, ki ste jim zastavili po poročilu OLAF-a. Kar zadeva Romunijo, bil sem odboru regiji nedavno in tam ste rekli, da je absorpcijska raven Romunije trenutno nič. In rekli ste, da obstajajo težave pri doseganju ex ante pogojev in dejali ste, da so dobili na voljo tehnično pomoč in določene stvari, ki ste jih prej omenjali, glede nadzora proračuna, pravite, da ne morete vzpostaviti nadzornega sistema. Ali je to med sabo povezano? Ali menite, da potem, ko bo imeli na voljo tehnično podporo, da bo prišlo do absorpcije sredstev, da se bodo sredstva porabila, ali bo to potem tudi uh, izboljšalo sam sistem nadzora? Ja, dank, also, ein, uh, Najlepša hvala. Predlog v novi zakonodaji trenutne vlade je, da bi primere, kjer je prišlo do korupcije. Eh, sicer ustrezno kaznovali, ampak eh, do 50 tisoč evrov eh, naj kazen ne bi bila potrebna. Torej, če je korupcija bila manjša od 50 tisoč evrov, potem se lahko. Um, posamezniki obrnejo eh, na oziroma eh, sklicujejo na svoj, eh, svojo politično funkcijo. Doslej so zasegli premoženje v vrednosti 1,5 milijarde evrov. Če bo torej potem sprejeto to določilo, potem bo zelo težko izvesti povratna plačila mislim, da bi uh, morala komisija opazovati eh, razvoj situacije. V zadnjih letih sem moral žal ugotoviti, da je član parlamenta in eden izmed eh, najbogatejših Romunov sprožil kampanjo zopr predsednici eh, Komisije za boj proti korupcijo, katere delo eh, je izjemno cenjeno. Romunija se je v predpristopnem eh, obdobju zavezala, da bo izkoreninila korupcijo in sicer zato, da bo lahko pridobila evropska sredstva. Zaradi tega je potrebno izboljšati regionalizacijo, ampak eh, zakoni so bili sicer že sprejeti, niso pa bili izvedeni. V posameznih delih eh, države je situacija povsem različna in eh, z pomočjo regionalizacije bi bila uprava veliko boljša in bi lažje preprečili takšne primere. Gospod generalni direktor frau predsednica, um, ähm, gospa predsedujoča, najlepša hvala. In, uh, äh, Bi kar začel s konkretnim vprašanjem gospoda Ivana o možnostih za to, da bo Romunija začela izvajati trenutni, trenutno programsko obdobje. In implicitno bom s tem tudi odgovoril na to, kar je dal gospod Vohen. Imamo dve ločeni zadevi. Prva je proces imenovanja oziroma spostavitve sistema za upravljanje in nadzor. Danes se Romunija sooča s tehničnimi težavami, ne toliko strukturnimi glede upravnih zmogljivosti. In tehnične težave so povezane z novim sistemom informacijske tehnologije, ki ga morajo spostaviti in ta uh, eh, IT projekt uh, zelo zamuja. Nasplošno, če ne bi bilo tega, potem bi bile možnosti predvsej dobre nimamo konkretnega roka za vzpostavitev sistema, vendar pomagamo Romuni, kolikor lahko. In uh, tudi vladi pom pomagamo, da se spopade s temi preostalimi težavami. Torej, to je ključnega pomena, če želimo izvrševati plačile, vendar lahko pa tudi storimo še marsikaj za to, da spodbudimo to izvrševanje. Ne, da bi morali čakati, da se ta korak izpolni. Torej, to ne pomeni, da v Romuniji ne bi mogli začeti z izbiro projektov in tako naprej. In to se počasi že dogaja. Potem druga stvar to, na kar sem se eh, navezoval že v svojem prvem odgovoru in sicer vprašanje ex ante pogojev. Ex ante pogoji so tisti pogoji, ki so določeni na različnih področjih, za katere velja, da če v določenem trenutku niso izpolnili, potem pride do prekinitve plačil. V primeru Romunije je torej prvi korak to, da sploh zahteva oblačila, vendar potem pride do drugega preverjanja glede izpolnjevanja ex ante pogojev. In kar, kar, kar pa to zadeva, obstaja dejstvo, da mora biti napredek zelo dober, vendar to je lahko tudi projekt, kjer, tega, kjer prak še ni dosežen. In to velja za javno naročanje. In glede tega bomo še naprej zelo zahtevni, vendar smo na pravi poti in pričakujemo, da se bodo ex ante pogoji izpolnili. Če bo vse potekalo brez težav do sredine letošnjega leta. Potem, če se vrnem na vprašanje dveh predlogov odlokov. Tu bi rad ponovil, da komisija to tesno spremlja in konkretni sklici v zadnjem počelu o Romuniji znotraj mehanizma CVM in zaradi podarjanja, komisije, da je dokazana nepovratnost napredka. To so jasni signali strani komisije, da bomo to res tesno spremljali. In predvidevam, da bomo kmalo imeli priložnosti, oziroma da bo gospod Timmermans kmalo imel priložnost, Mm, za izmenjavo mnen s parlamentarnimi organi glede tega. Gospod Dojč. Vi ste dobro opisali oziroma dopolnili to, kar sem sam dejal glede položaja. Kot vemo, so se začeli pravni postopki strani mačarskih organov in to je tudi razlog, zaradi katerih se mi ne moremo več, pa to tudi ni pristojnosti GD regijo, ker to je poročilo Olafa. Eh, no, se pa mi ne moremo ravno zaradi tega odločiti, da bi, poročili, da bi objavili to poročilo. Torej, objava je na strani mačarskih organov, kajti oni so tisti, ki vedo, kakšna je vsebina, kakšni so mm, nacionalni pravni postopki in oni vedo, kako se to poročilo lahko objavi skladno z pravili glede varovanja podatkov. Torej, to, da bi del poročila postal javen, je nekaj, kar je v pristojnosti mađarskih organov. In za konec, gospod Von, upam, da sem dobro predstavil, kakšen je postopek vzpostavitve in po drugi strani, kaj so eksante pogoji. N nisem pripričan, da, dobro. Cela. Um, In na zadnje še gospod Celer. No, uh, Komisija ni pristojna za zemljsko organizacijo držav članic. Mi seveda smo v dialogu z državami članicami, ko gre za izvrševanje operativnih programov saj želimo zagotoviti, da se uporabi najboljši pristop za doseganje najboljših rezultatov, recimo na področju okolja. Se zdi za, za nas nujno, da imamo dobro sodelovanje med različnimi občinami v Romuniji in kot ste implicitno tudi sami dejali danes v Romuniji ni veliko med ravnema države in občin. Na ravni občin je nujno imeti učinkovito porabo sredstev, recimo, ko gre za uh, čistilne naprave za vodo in če to želimo doseči, potem mora več občin sodelovati, zato da imamo kritično maso. To pa ni nekaj, kar bi vedno videli v preteklosti. Vendar to je tudi del naših ex ante pogojev. Želimo zagotoviti zahtevno raven sodelovanja. In na podlagi obstoječega upravnega sistema v Romuniji in kako različni akteri uh, sodelujejo na različnih ravneh uprave. Ja, thank you very much. Hvala lepa. Hvala lepa za pomembne informacije. Predvsem se nam zdi pomembno, da pokažemo Evropske komisiji in pa državam članicam, da zadeve spremljamo in da nam ni vse eno, eh, če potem o zadevah beremo čez nekaj mesecev v časopisih. Torej, situacijo na Mačarskem bomo še naprej spremljali. Eh, seveda bomo eh, pregledali tudi eh, poročila, ki bodo objavljena v prihodnosti. Zelo pomembno se nam zdi, da goljufije zadušimo že v kali. Zato bi vas prosili, da nas seznanjate z situacijo, kar pa zadeva romunski problem. Eh, tega bomo zares eh, zelo pozorno spremljali in tudi eh, komisijo bomo prosili, da ne izplača določenih sredstev. Žal nam je, kaj ti Romunija ta sredstva potrebuje, ampak zato smo tukaj. Najlepša hvala. Zagotovo bomo ostali v stiku eh, glede teh vprašanj in glede drugih vprašanj. Eh, seveda pa smo zelo veseli, da ste prišli tudi k nam. Najlepša hvala, s tem je seja zaključena. Eh, ob 15. uri se bomo ponovno sestali pri zaslišanju komisarja Oettingerja. Hvala.